Colleagues, may I ask you... Poštovane kolegice in kolegi, prosim, usedite se na svoja mesta. May I ask you the journalists to... Prosim, novinarje, da po prvih dveh minutah zapustijo dvorano. We'll allow them to take some... V teh prvih dveh minutah pa seveda lahko fotografijo kandidata za komisarja. Po teh dveh minutah pa prosim zapustite dvorano. Tako, sedaj pa izjave in sporočila predsednika. Preden pozdravim kandidata za komisarja, naj opozorim, da ne zasedate mest, ki so označene za druge. Lahko pa poslušate tudi to zaslišanje v dvorani 4.1 in imamo tudi internetni prenos. naj vas spomnim, da lahko samo poslanci ploskajo, če mislijo, da je to potrebno. Ostali pa ne. Eh, Hvala lepa. Tako sedaj pa bova jaz in gospa Ulfskog so predsedovala temu zaslišanju po poslovniku. Najprej bi pozdravil kandidata za komisarja Valdisa Dombrovskisa na tem zanimivem in pomembnem zaslišanju pred našima dvema odboroma Ekon in Empl. Kot veste, je namen zaslišanja, da parlament seveda pred glasovanjem o celotnem kolegiju preveri posamezne kandidate. ocenjujemo splošno usposobljenost kandidata, strokovnost, neodvisnost in ocenjujemo tudi znanje glede portfelja, ki jim je do. Deljen, pa tudi politične prednostne naloge in komunikacijske sposobnosti, pa tudi prispevek k splošni strategiji nove komisije. Prav tako bi vas rad spomnil, da je pred zaslišanjem kandidat za komisarja Dombrovskis pisno odgovoril na zastavljena vprašanja. Te odgovore imate na voljo v vseh jezikih. V skladu s postopkom pa je kandidat podal tudi izjavo o finančnih obveznostih, kjer je jasno in tudi odbor za pravne zadeve je podal oceno, da ni ma pomisleko glede izjave o konfliktu interesov kandidata za komisarja. Najprej bomo začeli z uvodno izjavo kandidata za komisarja. To naj ne bo daljše kot 15 minut, potem na koncu še 5 minut za zaključno izjavo. Vmes pa bomo imeli 45 vprašanj poslank in poslancev s po tremi minutami. Minuto za vprašanje, dve minuti za odgovore. Prav tako naj spomnim poslanke in poslance, da bomo te tri minute strogo nadzirali, zato da bodo vsi poslanci in poslanke imeli možnost zastaviti svoje vprašanja. Prav tako bi vas rad upozoril na dejstvo, da je tolmačenje na voljo v 23 jezikov, torej lahko vsi govorite v svojem maternem jeziku. Kot sem dejal že prej na kakšnem drugem zaslišanju, pa ne govorite prehitro, zato da bo, bomo lahko zagotovili visoko kakovostno tolmačenje. Tako, sedaj pa kar se vsebine tiče. Naloge za kandidata za komisarja Dombrovskisa so še prav posebno pomembne. Namreč gre za usmerjanje reforme EMU, da bo naše upravljanje bolj dosledno, bolj učinkovito, bolj demokratično in da se bomo soočili s trenutnimi gospodarskimi razmerami, tako da bomo ustvarili stabilnost, rast in socialno kohezijo. Odbor Ekon je trdo delal, da bi podal prispevek Evropskega parlamenta k splošnemu načrtu na tem področju in naslednji teden bomo začeli s pregledom okvira za ekonomsko upravljanje. Skupaj z vami moramo najti najboljšo obliko prožnosti v pravilih, ki jih imamo, da bomo dosegli pravo ravnovesje med stabilnostjo in rastjo in bomo spodbudili investicije in strukturne reforme. Prav tako moramo začeti s koordinacijo ekonomskih politik, zato da se bomo soočili z obstoječo asimetrijo med ekskluzivnimi pristojnostmi Evropske unije glede monetarne politike in drugih pristojnosti pri gospodarskih politikah. Prav tako moramo racionalizirati in okrepiti socialno dimenzijo v tem okviru. Evropski parlament si želi Evropskega socialnega pakta. Tako, sedaj pa bo dobila besedo še predsedujoča Impel Marita Ulfskog, prosim. Hvala lepa. Nekaj pripomp v imenu odbora za zaposlovanje. To bom storila po švedsko, v maternem jeziku. EU's inre marknad eh, med fri rörlighet. EMU je za EU zelo pomemben. Prav tako je pomemben prost pretok oseb, blaga in storitev. To prinaša zagon za rast in to Evropska unija nujno potrebuje, da bomo učinkoviti. Zato mora Evropska unija varovati svoje delavce. In to pomeni, da moramo omejiti samovoljo delo dajalcev, tako da ne bo prišlo do nepoštene socialne konkurence in da se bomo držali tudi pravil, ki so bila dogovorjena. Prav tako moramo graditi partnerstvo s tistimi državami, s katerimi zelo sodelujemo na teh področjih. In seveda tudi ne smemo omejevati avtonomije socialnih partnerjev. Imeli smo kar nekaj sodb Evropskega sodišča, primer Laval in drugi podobni primeri. In tukaj je postalo jasno, da socialni dumping ni spremljiv. Sicer bo prost pretok znatno ogrožen. Pomembno je, da obstoječe evropske predpise spoštujemo in sicer povsod in vedno. Česar drugega ne moremo sprejeti. Izhajamo iz tega, da je direktiva o napotitvi nekaj, kar se mora izvajati v vseh državah članicah. In to na tak način, da bo ta direktiva prispevala k temu, da ne bo socialnega dumpinga v EU. Za enako zaposlitev potrebujemo enaka plačila. Socialni dialog je tudi eno od vaših delovnih področji, gospod Dombrovskis. In predsednik Evropske komisije je že podal nekaj obljub na to temo. Pomembno je, da zagotovimo pravico do kolektivnih pogajanj, prav tako pa moramo imeti tudi pravico do iskanja rešitve, kar se tiče kolektivnih pogajanj. Hvala lepa. Tako, sedaj pa dobi besedo kandidat za komisarja, gospod Dombrovskis.